na vzhodno območje Evropske unije in pa na jug Evropske unije. Potrebujemo odgovorno politiko, ne pa le politiko, ki temeli eh, na emocijah, pa tudi, če gre tukaj za humanitarne emocije. Hvala lepa. Spoštovani kolegi, glede na to, da uh, že predvsej zamujamo, je, bil to za, je bilo to zadnje vprašanje v okviru eh, modrega kartona, ki sem ga še dovolil, kajti uh, s to razpravo moramo pravočasno zaključiti. Predsednik delegacije eh, Maroka Rašit Albilani je eh, prisoten eh, v dvorani in spremlja našo razpravo. Upam, da bo ta obisk zanimiv. Dobrodošli in hvala lepa, da ste z nami tukaj v Strasburgu.